varna živila. Takrat, ko ste vi obiskali Črnobir, smo uvedli to revizijsko klauzulo in mislimo, da je sedaj pravi čas za to. Najlepša hvala za vas trud. S tem je razprava zaključena. Jutri bomo glasovali ob 12. naslednja točka na dnevnem eh, redu je izjava komisije o praktični vidiki revizije inštrumentov Evropske unije za podporo financiranja malih in srednje velikih podjetij. Besedo ima gospod komisar Tajani. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani člani Evropskega parlamenta. Vprašanje pred nami je, kako bo komisija pomagala majhnim srednjim velikim podjetjem, da bi se financirala, da bi rasla. V strategiji EU 2020 smo obljubili, da se bomo osredotočili na rast, ki bo temeljila na znanju in inovacijah podjetniki, ki spostavljajo nova podjetja, sprožajo nove zamisli, ustvarjajo nova delovna mesta in rast, to so tisti, na kateri bomo stavili. Storiti moramo vse, kar lahko, da bi zagotovili, da bodo ta podjetja imela dostop do potrebnih financ, do potrebnega financiranja, do pos, do, še zlasti, ko gre za financiranje njihovih inovacij. To bom ponovil vedno znova. Ne morete rasti, ne morete biti konkurenčni, če ne spodbujete inovacij med našimi predlogi najpomembnejši ta, da želimo podariti pomen raziskav in inovacij. Zeleno knjigo o financiranju inovacijah smo prejeli ladni in njej piše, da želimo oblikovati nekatere skupne instrumente, ki bodo poenostavili povezave med našimi partnerji in ki bodo tudi zajamčili večjo preglednost na trgu. Na trgu. Poenostavljanje in prožnost bosta glavni besedi, bosta ključni besedi naših nadaljnih prizadevanj. Ta prizadevanja pa bodo želela promovirati rast in podpirati majhna in srednja velika podjetja. Finančni programi skupnosti morajo biti preprosto dostopni do vseh, za vsa podjetja, še zlasti za tiste, ki imajo visoke potencijale rasti. Da bi dosegli te cilje, morajo biti instrumenti, ki podpirajo MSP-je, povezani v en program konkurenčnosti inovative, glede na in morajo upoštevati vse, kar smo se naučili doslej. Le tako bomo lahko poskrbeli, da bomo dovolj prožni, da se odzivamo na tržne in gospodarske spremembe v naslednjem obdobju finančnega načrtovanja. Zato se bo komisija osredotočila na finančne instrumente, ki bodo vključevali oziroma ki se bodo odmikali od sistema, kjer se denar preprosto podarja in bomo prišli na sistem, ki bo temeljil na posojilih in ki bo favoriziral tista podjetja, ki bodo imela razumne poslovne načrte. Zagotoviti moramo, da bo tvegani kapital v okvirnih programih tudi dejansko na voljo. To je sicer doslej dobro delovalo. Pravzaprav smo pomagali kar 100 tisoč majhnim srednjim velikim podjetjem in mislim, da bomo do konca programskega obdobja pomagali kar 300 tisoč podjetjem. Investicije na podlagi tveganega kapitala so se dvignile za 98 odstotkov. Če pomislite samo, da, koli, da je ostalo le še 2 odstotka teh financ, lahko veste, da smo pomagali številnim podjetjem. Drug pomemben vidik je ta, da tukaj pomoč ne sme biti birokratska. To lahko preprečimo z neposrednimi povezavami z lokalno banko. To pomeni, da ne bo treba hoditi v Brusel po denar. Sprašanje dostopa do financ je bilo vedno pred našimi očmi. Pred nekaj dnevi je svet pozval komisijo na vzpostavi sistem tveganega kapitala na ravni Evropske unije in komisija bo seveda zadostila tej zahtevi, kajti tudi nas eh, skrbijo vrzeli na eh, trgu tveganega kapitala. V celoti se zavedamo, da so sistemi eh, posojil pomagali številnim podjetjem v različnih državah članicah in komisija je pripričana, da so um, posojilna jamstva nujna tako na regionalni kot na evropski ravni. Zato bomo zdaj predstavili vrsto skladnih uh, instrumentov, ki bodo ciljali na MSP-je. Zato pozivamo vse države članice, ki so vse pomembne, kar zadeva uh, strukturne sklade in izdatke strukturnih skladov, da nam pomagajo pri naših nadaljnih prizadevanjih. K temu pa bi želel dodati še to. V mestnem času komisija ni le počivala na lovorikah. Lani smo spostavili forum za majhna in srednja velika podjetja, ki spremlja delovanje MSP-jev, promovira najboljše prakse in spodbuja nove rešitve ta trajni oziroma stalni forum bo združeval MSP-je in kreditne institucije in ti se bodo sestajali na redni osnovi. Gledali se bodo, pogledali se bodo, kakšen je okvir dostopa do finančnih sredstev. Prav tako bodo govorili o načinih nadaljnega razvoja evropskega trga. In lahko vam povem, da ta finančni forum že dosega napredek na tej fronti. Prav tako pomembno pa je zagotoviti regulativen kontekst in tukaj bi se zahvalil kolegu Mišelu Barnjeju, ki je v sporočilo o notrnem trgu eh, osnoval številne pobude, ki bodo zagotovili tukaj bolj učinkovit to področje, še zlasti, ko gre za tvegani kapital. Najn skupen cilj je spodbujati rast, konkurenčnost in podjetništvo ter s tem tudi konsolidirati notranji trg. Kar zadeva banke in Basel III, je to sicer nekaj, kar spada v področje komisarja Brnjaja in ta bo junija letos predstavil predlog na to temo. Ta predlog pa bo preučil makro in mikro gospodarske učinke tovrstnih. Uh, tovrstnega okvira. Ti predlogi morajo biti tako kalibrirani, da ne bodo predstavljali težave za podjetja in da ne bodo učinkovali oziroma imeli hudih učinkov za preostali svet. Tako da Svet in eh, komisija se bosta skupaj odločila o tem, kako najbolje porazdeliti preostala sredstva. Zdaj je zelo pomembno, da trošimo na boljši način. Pripričan sem, da finančni instrumenti, o katerih danes govorimo, bodo dopolnili vire um, v Evropski uniji in da bodo s tem mobilizirali tudi zasebne institucije kako bomo lahko še naprej delali na tej poti in eh, predstavljali takšne predloge, ki se bodo vse čas osredotočali na pomen raztočih MSP-jev, ki so izjemnega pomena za prihodnost Evrope. Prepričani smo, da delo, ki se bo odvilo v naslednjih nekaj mesecih, eh, bo pomagalo iziti sem iz krize. S tem bomo lahko zagotovili, da bo evropska industrija znova šla na, na pravo pot, da se bodo male in srednje velika podjetja nadalje razvijala, kajti le to so tista, ki zagotavljajo nova delovna mesta in ki tudi s tem odgovarjajo na socialne vidike gospodarske in finančne krize, ki jo preživljamo. MSP-ji bodo tako pomagali eh, ponovno zagnati gospodarstvo po obdobju po krizi. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa komisar Tajani. Sedaj pa bomo slišali govorce v imenu naših političnih skupin, najprej gospod Bencen v imenu LS. Tak, Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Najlepša hvala, komisar uh, Tajani, za vaše besede. Danes imamo to točko na dnevnem redu, saj je ta točka pomembnejša kot kdaj. Zelo pomembno je, da se posvečamo vprašanjem financiranja MSP-jev v Evropi. Uh, kajti ni nobenega dvoma, da majhna in srednja velika podjetja imajo omejen dostop do financiranja in to predstavlja oviro za rast teh podjetij in eh, s tem smo tudi preprečili rast oziroma se preprečuje rast novih podjetij. In seveda nas to le še bolj krnil v časih gospodarske krize. Zelo pomembno je, da najdemo in da spodbudimo financiranje banke v Evropi. Banke so zelo odvisne od um, okolja, ampak tudi podjetja so zelo odvisna od zmožnosti financiranja bank. Zato je zelo pomembno, da napredujemo pri izvajanju uredbe Basel III. Tukaj uh, obstajajo nove zahteve glede uh, lastnih, uh, lastniškega financiranja. Uh, lahko pa si tukaj predstavljamo tudi velike težave pri udeležbi, pri prevzemanju tveganja majhnih in srednjih velikih podjetij. Tukaj morajo podjetja plačevati više premije za tveganja, nimajo zadoste financiranj, s tem uh, izgubljajo priložnosti, uh, manje priložnosti za poslovanje, s tem se krni število delovnih mest v Evropi. V Evropi potrebujemo večjo konkurenčnost, zato moramo te instrumente Evropske unije tudi okrepiti. Takšne instrumente moramo imeti, ki bodo pomagale um, in pokrepile inovacije in konkurenčnost uh, majhnih in srednjih velikih podjetij v Evropski uniji. Pozivam vse, da se tukaj močneje zozamemo za ta cilj in da tukaj zagotovimo sredstva MSP-jev. Programi se seveda tudi veliko opirajo na to dožniško-lastniške finančne in, uh, instrumente. Poznamo že ustrezne programe, imamo strukturne sklade, okvirni raziskovalni program in tako naprej. Vsi ti zagotavljajo sredstva. Zdaj pa je pomembno povedati, da se bo v naslednjih mesecih parlament zelo sredotočil na to, da bi ta pobuda bila še izpopolnjena. Hvala lepa, sedaj pa gospa Hercog v imenu SND. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Danes bom govorila tudi sama v materinščini. Tak, tako da bodo mojemu govoru lahko sledili, sledila tudi mehna srednja velika podjetja v moji domovini. Ko smo začeli s tem delom in ko smo govorili o treh glavnih ciljev tega svežnja, smo govorili, da je zelo pomembno pomagati MSP-jem, tako da bodo lahko vstopala na evropski trg s svojimi inovativnimi produkti. Drug cilj je bil, da bi se znižali njihovi stroški za manjšo birokracijo. In izjemen zgled tega je direktiva o storitvah. Tretji cilj naših prizadev pa je, da bi pomagali tem majhnim podjetjem dostopati do finančnih instrumentov, da bi bil ta dostop za nje lažji. V Evropski uniji predstavljajo MSP-ji tretjino BDP-ja, ki se ustvari. In če gledate v tej luči, potem menim, da MSP-ji prispavajo k tretjini evropskega proračuna. Zdaj pa si pogledajte evropski proračun. Kakšen je delež proračuna, ki je namenjen MSP-jem? Mislim, da tukaj ne moremo biti zadovoljni. Ta slika nas ne more zadovoljiti. Do leta 2010 je 100 tisoč MSP je dobilo bančna jamstva v okviru programa CIP, kar je precej velik, ampak če upoštevamo, koliko je vseh MSP, je to malo, kajti imamo 23 milijonov MSP. -jev. Mi smo torej mobilizirali 1,3 milijona milijarde evrov tveganega kapitala. Če pa si zdaj pomislite na teh 23 milijonov um, MSP-jev, potem morate vedeti, da je vsota, da je ta znesek precej uh, nizek. Gospod komisar, Evropska komisija mora predložiti predlog, ki bo omogočal uporabo instrumentov, ki so že na razpolago. Te instrumente moramo koristiti bolj prožno in učinkoviteje. Uh, kar zadeva to poročilo, mislim, da moramo spobuditi države članice, da ukrepajo na mesto, da le uh, govoričijo o tem, kako podpirajo MSP-je. Gospod komisar, v imenu petih političnih skupin bi vas želel prositi, pisali smo vam že tudi pismo, nikar ne pozabite na MSP-je. Majhna in srednja velika podjetja so podjetja, ki so danes v najtežjem uh, položaju potem, ko so države članice sprejele programe vrčevanja. Medtem pa so tudi ta podjetja tista, ki ustvarjajo eh, glav, eh, delovna mesta in zato jih naš parlament zelo podpira. Sedaj pa gospod Šmit v imenu Alde tudi za dve minuti. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Mislim, da je zelo pametno in razumno, da smo ambiciozni, kajti vsi smo pred velikim izzivom ta hip. Kot je že bilo rečeno, imamo 20 milijonov MSP-jev, ki predstavljajo 99 odstotkov vseh evropskih podjetij komisar običajno pravi, da so majhna podjetja v osrčju evropskega gospodarstva. To je res. Ampak to še nujno ne pomeni, da ta podjetja naj ne bi rasla, da bi postala večja. To pa pomeni, da morajo imeti na voljo možnosti financiranja, kot so rekli nekateri kolegi in tudi vi, kot gospod komisar. Ti, ta podjetja morajo imeti možnost, da izkoristijo te finančne možnosti, ki obstajajo. In imeti, morajo več dostopa do virov strukturnih skladov. Gospod Bencen se je zauzel za MSP-je in v tej hiši, v, v parlamentu, gospod komisar, imamo najrazličnejše predpise, ki sprejemamo o finančnih trgih. Večinoma so ti predpisi nujni, ampak ti so tudi privedli do višjih stroškov za MSP-je, ko poskuša pridobiti posojila. Mislim, da moramo imeti to pred očmi, kadar predlagamo neko zakonodajo. Vsaj zavedeti se moramo, koliko bo neka zakonodaja stala vse v vrsti. Prav tako je gospod Bencen omenil kriterije Bazla 3, mislim, da jih vsi poznamo. Gospod komisar, vi pogovorite o preprostosti, prožnosti za programe Evropske unije. Seveda, strinjamo se, treba je odpraviti birokracijo, ampak gospod komisar, ali resnično verjamete, da da majhna podjetja in njihovi lasniki verjamejo, da Evropska unija zmanjšuje birokracijo ali ni. Pravzaprav res to, da uh, birokracijo povečujemo. Imamo 20 milijonov MSP v Evropi, to smo že rekli. Hkrati pa imamo več kot 20 milijonov brezposelnih v Evropi. Veste, da se marginalizacija. Uh, povečuje izključenost in revščina eh, sta če dalje bolj prisotna. Komisija bo zato vedno morala delovati oprijemljivo, tako da bomo dejansko lahko zagotovili finance za tam majhne in srednje velika podjetja, kajti tam se ustvarjajo delovna mesta v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Čardečki, skupine Evropskih konzervativcev in reformistov. Pani predsednica, šovni panstvo, Spoštovani gospod predsedojoči, gospe in gospodje, tu govorimo o gospodarskem sektorju, ki je izjemno pomemben. Gre namreč za majhna in srednja podjetja. In majhna in srednja podjetja zagotavljajo v Evropski uniji največje število delovnih mest. Dosti več ljudi je zaposlenih v MSP-jih kot v velikih podjetjih. To so običajno družinska podjetja in ta majhna in srednja podjetja so tudi najbolj trpela zaradi posledic finančne in gospodarske krize. Še več bom rekel, socialni stroški oslabitve tega sektorja so zelo veliki. Seveda so velike korporacije in pa uh, veliki lobiji dosti učinkovitejši pri boju za svoje pravice. Vendar pa moramo mi braniti MSP-je, kajti če bomo branili majhna in srednja podjetja, bomo s tem branili tudi davkoplačevalce in državljane Evropske unije. Še en komentar. Države članice ne bi smele Evropske unije kriviti za vse in bi morale tudi same poskrbeti za eh, svoje majhna srednja podjetja. Gospod Morganti za EFD. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, v zadnjih nekaj letih smo se borili z gospodarsko in finančno krizo in stvari gredo samo še na slabše za majhna in srednja podjetja. Vedno težje dobivajo dostop do posojil in finančni program za naslednje obdobje vsebuje veliko eh, pomankljivosti. Pre, še vedno je preveč uh, birokracije predvideno za pridobivanje uh, sredstev, majhna in srednja podjetja za to trpijo in zato je treba uh, poenostaviti pravica. Moramo vzpostaviti uh, sistem vse na enem mestu za predobivanje kreditov iz eh, evropskih virov, potem moramo spodbujati ustvarjati novih eh, instrumentov za financiranje brez tega, da bi bilo potrebno dobivati eh, veliko jamstev. Zlasti je to pomembno za zelo inovativna podjetja, da bodo ta lahko bolj dejavna na področju raziskave in razvoja in moramo jim v največji možni meri olajšati dostop do eh, eh, financa so motor našega razvoja. Naslednji govornik, gospod Stojanov, ima minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Pridružim, pridružil se bom tistim kolegom, ki so že spregovorili in povdarili pomen majhnih in srednjih podjetij. Strinjam se v glavnem s kolegi. MSP-ji e so bili tisti, ki so najbolj trpeli zaradi gospodarske in finančne krize. Zlasti se strinjam z gospodom Črneckim, ki je podaril, da so to v glavnem družinska podjetja, ki tudi zagotavljajo preživetje družinem. Če finančna kriza prizadene veliko korporacijo, potem ima taka velika korporacija samo manjši dobiček. Če pa kriza prizadene družinsko podjetje, pa to pomeni, da zaposleni v tem podjetju nimajo več možnosti za preživetje. O tem se strinjamo vsi in bančna jamstva ne bodo dovolj. Menimo, da bi potrebovali boljšo eh, regulativo za bančni sektor, eh, tako da bi bančni sektor bolj podpiral majhna in srednja podjetja. Kajti ne sme se jih obravnavati enako kot eh, velika podjetja. Moramo jim pomagati pri konkurenčnosti. Gospod Rübek. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Najprej se zahvaljujem gospodu Bencnu, kajti prav program CIP predstavlja stebr za podjetništvo in za financiranje tega področja. Tudi programa Jeremy, Jasmin in še zlasti Erasmus za majhna, pod, majhne podjetnike imajo velik pomen in eh, ti pomagajo spoznavati trge. Zahvalil bi se tudi gospe Hercog, ki um, je govorila o Evropske investicijske banke in se zazela za, za Evropske investicijski sklad, ki naj bi bil okrepljen. Komisarja Tažanja pa prosim, da ko bomo o, ko gledamo cilje EU 2020, moramo poskrbeti tudi za to, da morajo MSP-ji zagotoviti 20 odstotni lasniški kapital. To zahtevamo od bank, torej moramo to zahtevati tudi od MSP-jev. To bo pomembno za oba B področji. Prav tako pa, ko gre za o, obdavčitev dobičkov, to, ti naj bi veljali samo za podjetja, torej sredstva ki se zagotovijo, naj bodo dana na voljo za lasniško udeležbo. In še naslednja stvar, ki mi je zelo pomembna, so možnosti odpisa ne pod 5000 evri. Mislim, da, moram, da mora slediti odpis pri meji 5000 evrov. Mislimo, da bo to najboljša podlaga za to, da bomo imeli na voljo tvegani kapital za potrebno financiranje. Raje. Hvala lepa, gospod Gutov, se na vrsti. Najlepša hvala. Kar je stala baza političnega komisije Evropejne in domenju na antreprenorijatu, je se unul important. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj uh, smo slišali že mnogo načel, ki se jih moramo držati. Veliko delovnih mest ustvarjajo majhna in srednja velika podjetja v Evropski uniji. V pod trenutnih pogojih krize je dostop teh podjetij do financ zelo otežen. Banke niso zelo širokogrudne, zato moramo zagotoviti boljši dostop eh, finan, eh, eh, teh podjetij do financ, ključno do financ Evropske institucijske banke. Ko govorimo o informiranosti teh podjetij, podjetij o o možnosti teh, eh, ki jih imajo. Eh, mislim, da tukaj treba doseči še veliko več. V obdobju od leta 2014 do leta 2020 moramo doseči večjo preglednost med bankami in podjetji. Zagotoviti treba boljšo informiranost obstoječih uh, Eh, platformah in o možnosti kreditiranja MSP-jih. Evropska institucijska banka mora spodbujati evropske politike in mora zagotoviti tudi tehnično pomoč na nacionalni in lokalni ravni, tako da bodo MSP-ji imeli boljši dostop do finančnih virov. Hvala, gospa Gardini, izvolite. Eh, Hvala lepa, komisar, dragi kolegi bistveno je, da okrepimo podporo in obvezo eh, podjetij na evropski ravni. V našem življenju igrajo pomembno vlogo in to že celo vrsto let. Oni so tisti pravi junaki evropskega gospodarstva. In v letu 2008 naprej njihovo število raste. V državah članicah so ustvarili več kot devet milijonov milijonov delovnih mest. Gre za tisto pravo uh, lokomotivo za poslovanje. In zaradi te krize so sedaj zgubili tretjino delovnih mest, ki so jih ustvarili. Zato bi mi morali zagotoviti nekaj praktičnega, tako da bi se potem lahko ponovno eh, okrepili in da bi ta podjetja dobila zmožnost, da ustvarjajo nova delovna mesta, spodbujajo za poslovanje. To je nekaj, kar je pomembno za celotno družbo seveda gre nekaj zaključnih točk pri tem in to je tudi najpomembnejše za vse podjetnike. 18 odstotkov vseh MSP-jev so jim zavrnili eh, prošne za kredite. Številke Evropske centralne banke so nekoliko drugačne pri tem in enostavno gre za to, da moramo stvari poenostaviti. Vse to more biti del, del eh, um, akta za mala podjetja, to bo prihodni, prihodni teden predstavil gospod Tajani, zahvaljujemo se mu za to. V Italiji je prišlo do uh, velike rasti in razvoja na tem področju, zato ker uh, imamo zelo dober sistem uh, dajanja kreditov oziroma mogoče kreditiranja ravno tem podjetij. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu Talerju za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar Tajani. Uh, rad bi se pridružil kolegom in predlagam da politika države članice in evropska unija pri ukrepanju za oživitev gospodarstva najprej pomislijo na mala in srednja podjetja devetindevetdeset odstotkov vseh podjetij v evropski uniji jih je te kategorije in ustvarjajo več kot sto milijonov delovnih mest in kaj muči sodobno malo ali srednje veliko podjetje v evropski uniji? ob današnji temi ne pozabimo na to prvič taka podjetja muči neplačevanje izdanih računov plačilna nedisciplina podjetja ne dobijo plačanih svojih računov po devetdeset sto dvajset dni ali pa nikoli finančna in gospodarska kriza je ta problem močno zaostrila in mala in srednja podjetja so najbolj nemočna pri teh problemih mi smo v evropski uniji sprejeli novo regulativo in zdaj je čas da države izboljšajo svojo disciplino svojo plačilno disciplino tam se vse začne in gre potem po piramidi navzdol. drugič ta podjetja mala in srednja muči problem financiranja mnoga ne bi imela problema financiranja če bi dobila plačane svoje račune banke so se zaprle v svoje školjke in ne opravljajo svojega poslanstva zato je naša gospodarska rast v evropski uniji veliko manjša kot bi lahko bila. podpiram ukrepe komisije ki jih zagovarja eh, komisar tajani in jo pozivam da ob ukrepanju predvsem misli na mala in srednja podjetja. zdaj je čas da skupaj uresničimo priporočila akta za mala podjetja. Ja, to je zelo dober trenutek za Evropski parlament in Evropsko unijo, ko gre za razpravo o vplivu na realno gospodarstvo. Ko se pogovarjamo o tej direktivi, o evropskem patentu in o novih inštrumentih, s katerimi bi podprli mala in srednja velika podjetja. To je bistvenega podjetja za MSP. -je. Vsak, ki ustvari novo delovno mesto, eh, vse to dodatno vpliva na boljše eh, eh, stanje Evropske unije. Gre za to, da ta podjetja ne dobijo kreditov takrat, ko jih potrebujejo in pri nas v naši državi se srečujemo s posamezniki, ki ne dobijo teh kreditov. In čeprav so zneski včasih lahko tudi zelo manjši, naprimer 4000 evrov. Evropska centralna banka je dekapitalizirala banke, pa kljub temu ne prihaja do a, eh, preliva kapitala. To ni dovolj. Imamo celo o, vrsto a, eh, bank, a, eh, kjer, oziroma stalno ponavljamo, da so banke preveč pomembne in da, da morajo delovati, ampak tukaj se mora stvari spremeniti. Moramo dati podporo in kredite podje, malim in srednjim velikim podjetjem tako da bodo lahko ustvarjali dodatna delovna mesta. E, s tem bomo e, se tudi okrepili, postali močnejši v tej recesiji. Pogovoriti se moramo o novih inštrumentih, zato da bi podprli malo srednja velika podjetja in uh, pri tem bo, lahko gremo še dodaten korak naprej. Hvala lepa. Sedaj sledi postopek pritrditve pozornosti. Gospa Vasesko želi besedo sprijinirea imm urilor Hvala lepa. Podpora MSP-jem in pa podjetnikom zagotavlja pot iz gospodarske in finančne krize, dostop do enotnega trga in okrepitev uh, akta za mala podjetja bi morala biti ena izmed prioritet skupnosti. Rada bi povdarila, da trenutni okrepi niso odpravili ovir za razvoj malih in srednjih podjetij. Več tisoč MSP-jev čaka na pozitivne ukrepe strani komisije. Naslednji pozitiven korak bi bil razvoj alternativnih virov financiranja. Tukaj bi morali sprejeti pobude, da bi okrepili dostop do kapitalskih trgov za MSP-je. Morali bi ustvariti boljše finančne okolje za investitorje. Podpirati moramo eh, široko potezno financiranje inovativnih podjetij. Romunska vlada bo sprejela program za spodbujanje rasti mikropodjetij in za eh, širjenje mladih podjetnikov. Vse to je del vladnih ukrepov, s katerimi želimo spodbuditi podjetniško okolje. Hvala. Sedaj dobi besedo gospod Balčikis. Hvala, gremo spremenike, gremo s komisarjem. Najlepša hvala. Gospod komisar financiranje MSP-jev še vedno ostaja velik problem in to na kljub vsem ukrepom, ki smo jih sprijeli. Pogoji v tem sektorju še vedno ostajajo kritični. Videli smo poročilo Bankwatcha, ki je analiziral, oziroma katerem so analizirali porazdelitev kreditov investicijskih bank v štirih državah članicah. Poročilo piše, da zaenkrat krediti, ki so jih dale banke, so bili koristni predvsem za banke samke. 15 milijard evrov so namenili za dvoletno obdobje in ta sredstva so seveda banke dale, ampak sami pogoji za kredite pa so se eh, zaostrili za mala srednja velika podjetja, kar kaže na to, da moramo na tem področju zagotoviti večji nadzor bančnega sektorja in zagotoviti tudi več pomoči strani komisije. Hvala. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorimo o tej temi. Glede izjave komisije o reviziji instrumentov za podporo financiranje MSP-jev, je čisto jasno, da so tako stroški kot tudi uh, samo sami krediti predstavljajo največji kredit, katerimi, oziroma največji izziv, s katerimi so soočena mala srednja velika podjetja v Evropi, tudi pri nas na Irskem. Številna podjetja imajo težave pri ocenjevanju uh, tega, ali si lahko privoščijo kredite in to je nesprejemljivo, tudi ko govorim za svojo državo. Uh, mala srednja velika podjetja. In ta sektor je tisti motor, eh, gonilo razvoja oni ustvarjajo delovna mesta in vse, kar mi storimo v, v svetu, komisiji in parlamentu, je, da moramo ustvarjati takšno okolje, ki bo prijazno za naložbe in bomo s tem pomagali tem podjetjem. Komisija mora zagotoviti več prilagodljivosti, več fleksibilnosti. Enostavno moramo uh, slediti in začeti izvajati vsem tem izjavam, ki smo jih slišali strani komisije v nagovoru o stanju v Uniji. Takrat je predsednik rekel, da bomo na leto prehranili več milijonov evrov, če bomo eh, ustvarili ustrezno okolje. In res si moramo pomagati, kajti oni so tisti, ki ustvarjajo delovna mesta. Hvala. Hvala, gospod Gallagher. Gospa Figurejdo. Obrigada, senjor prezident. Hvala lepa. Položaj številnih eh, malih in srednjih velikih podjetij v Evropski uniji je dramatičen. Kriza in neoliberalna politika sta jih močno prizadela. Na portugalskem imamo več deset tisoč majhnih družinskih podjetij v različnih sektorjih, panogah, eh, tudi industriji, trgovini je bilo prizadetih in so celo prenehali delovati. Se to seveda pomeni brezposelnost, revščino za ljudi. Politike skupnosti morajo krepiti razvoj in raz, okrepiti razvoj regij. Tako da bi morali povsem spremeniti politiko na tem področju, tako da bi zagotovili pravo pomoč eh, malim in srednjim velikim podjetjem. Podariti moramo to, da mora finančni sistem omogočiti to, da bodo mala in velika podjetja lahko dobila kredite. Tudi v manjših količinah. Hvala. Gospod Mölcer. Hvala, predsednik gospod predsedujoči. Evropa vse čas govori, da so majhna in srednja velika podjetja motor gospodarstva in tudi delodajalec, ki tudi v času recesije ne postavlja ljudi na cesto. Kljub temu pa vidimo, da se desetletja dolgo borijo ta podjetja z birokracijo in da so v slabšem položaju. Na papirju vidimo, da se mm, sprejema veliko dokumentov, po drugi strani pa jih morimo z mm, direktivami, kot so Basel II, zdaj že tudi Basel III. Gre za denar in gre za raziskave. Dejstvo je, da bi majhna in srednja velika podjetja morali bolj upoštevati pri razdeljevanju sredstev ali jim omogočiti dostop za sredstev za raziskave. Gre za ukrepe, ki bi jih nujno potrebovali za to, da bi se ta podjetja lahko nadalje razvijala. Hvala. Luan. Gospod Luan. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, după cum știți, în România IMM-urile se confruntă cu probleme... Najlepša hvala. Kot veste, malo sedem velika podjetja v Romuniji so soočena z enakimi problemi kot tista v drugih državah članicah zaradi sveda krize. Ti vidiki, ki se nanašajo na možnost večjega dostopa do finančnih sredstev, eh, ko gre za mala srednjega podjetja, so potrebni novi instrumenti, zlasti tisti, ki bodo namenjeni raziskavam in inovacijam. Po mojem mnenju je pove, pomembno uh, povečati dostop do kakovostnih informacij in storitev. Septembra so predstavniki Evropske komisije rekli, da bo leta 2011 oziroma da bomo takrat morali zagotoviti posebno platformo eh, e-učenje, ki jo bomo namenili malim in srednjim velikim podjetjem. Na takšen način bi omogočali dostop tem podjetjem do projektov eh, in raziskav, tako da bi lahko bolje izkoristili rezultate teh raziskav in da bomo tudi zagotovili bolj prilagojene informacije in uh, dostop do teh informacij direktorjem teh podjetij bi morali omogočiti, da bi bolje razumeli to, kako dostopati do teh finančnih instrumentov. Hvala lepa, gospod Kolino. Gospod predsedajoči, dragi kolegi. Z velikim veseljem sem prisluhnil gospodu Tajanju, namreč dejstvo je, da je dal podarek glavnemu problemu. To pa so majhna in srednje velika podjetja, ki predstavljajo produktivni model in torej tudi socialni model. To je namreč zelo pomembno tudi, kar zadeva zaposlovanje. Gospodarska kriza ni prehodna kriza, pač pa strukturna kriza, ki se nanaša na spremembe trga, kar je posledica tudi globalizacije. Evropska industrija je sestavljena v 99 odstotkih iz majhnih in srednje velikih podjetij. To pa pomeni, da imamo tukaj nekatere potrebe, kot so poenostavitev za dostopanje do kreditov, debirokratizacija, omogočanje sredstev Evropske unije, ki jih bo laže uporabljati. In kot ste dejali, poenostavitev, prožnost, več sredstev za inovacije in za raziskave. Potreba po novih smernicah za Evropsko komisijo, te smernice morajo biti bolj razumljive, bolj jasne, zato da bodo ustrezne informacije, bolj dostopne majhnim in srednje velikim podjetjem. V, majhni, v kriznih časih ne morejo biti samo majhna in srednje velika podjetja tista, ki plačujejo ceno, medtem ko veliki bančni sistemi rastejo in se bogatijo. V novih programih Evropske unije je treba upoštevati te zahteve za to, predsedujoči prekinja. Vendar pa je nujno, da vsebuje ta strategija tudi inštrumente za majhna in srednje velika podjetja. Hvala lepa. Only, so Samo eno minuto, tako da naslednjič, gospod Kolino, vas bom moral prekiniti. To je zadnje opozorilo. Sedaj ima besedo gospod Ansila. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să... Hvala lepa. Rada bi poudarila dejstvo, da ovire, Eh, ki ovirajo razvoj malih srednjih podjetij, še niso bile odstranjene. Zato je po mojem mnenju potrebno izboljšati strategije, načrte in tudi programe Evropske komisije. 23 milijonov evropskih MSP-jev čaka na ukrepe eh, pri javnih naročilih, boj proti zamudah pri plačevanju, dostop do poklicnega usposabljanja, podpore pri podjetništvu, izboljšanje davčne politike. Najti moramo način, kako bomo išli iz finančne krize, tako da bomo čim bolj izkoristili MSP-je, dostop MSP-jev do enotnega trga finančnih instrumentov in eh, določb, ki zagotavlja akt za mala podjetja, to mora biti prioritet Evropske unije. Še ena prošnja, gospod Sikerski, želite govoriti pri tem delu ali naslednjem?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 podjetja pripravljena na ostrejšo konkurenco. Kar zadeva vstop na trg. Majhna in srednja velika podjetja morajo biti obravnavana enakopravno. Gre tudi za to, da države članice pogosto želijo zaščititi svojo lastno industrijo. Vedno znova se pogovarjamo o tem, kako pomembna je evropska blagovna menjava za to, da ohranimo stabilnost, dosežemo rast in zagotovimo tudi stabilnost med podjetji. Obenem pa ne smemo pozabiti, da majhna in srednje velika podjetja veliko prispevajo k življenskemu standardu zaposlenih. Včasih gre tudi za družinska podjetja. To so podjetja, ki se morda nekoliko kasneje odzivajo na krizo. To pa nikakor ne pomeni, da jih ne bi morali podpirati z gospodarskimi ukrepi. Tako da resnično mora Evropska unija bolj krepiti majhna in srednja velika podjetja. Gospod Tajani, beseda vam. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nocošnja razprava je pokazala, tako kot smo videli že v predlogu resolucije, harmonijo med voljo parlamenta in voljo Evropsko komisije. Namreč, da v središče gospodarske politike za izhod iz krize postavi moralno gospodarstvo, pri čemer je treba biti še zlasti pozoren na majhna in srednje velika podjetja, ki pravzaprav predstavljajo vene in arterije našega gospodarstva. Evropska komisija si absolutno prizadeva za to, da bi politično odločitev spremenila tudi v dejanja, ne na zadnje tudi o pomoči Evropskega parlamenta. Sprejeta je bila tudi direktiva o zamudnih plačilih, ki je zelo pomembna tudi za MSP-je. Sedaj pa je na nas, da pritisnemo na države članice, da prevzamejo to direktivo nacionalno zakonodajo. 24 mesecev časa imajo, začenši z oktobrom. Upam pa, da se bodo države članice bolj podvizale in prevzele direktivo, ki neposredno vpliva tudi na to, da lahko nekdo dostopa do kredita in ga potem uporabi v namene inovacije. Ko bo direktiva v polnem eh, zagonu, naj bi se pogovarjali tukaj o približno 180 milijardah evrov. 23. tega meseca bo sprejeta posodobitev akta o malih podjetjih na ravni komisije in tu bo šlo za nekaj pomembnih zadev. Vključno z enotnim okencem za dostop za financiranje, to bo predlog, ki ga bomo ponudili državam članicam. Poleg tega bomo povabili vse države članice in vse lokale, lokalne organe naj sodelujejo bolj aktivno. Sam bom Daniela Kajeho 16. tega meseca imenoval za odgovorno osebo v zvezi z izvajanjem akta o majhnih podjetjih. In želimo si, da bi se to preneslo tudi na lokalno raven. 23 bomo sprejeli te spremembe, to revizijo akta in kot rečeno, vabimo tudi lokalne skupnosti, ki imajo zakonodajno pristojnost, naj naredijo nekaj podobnega. Kar zadeva financiranje, dostop do kreditov. Dejstvo je, da majhna in srednje velika podjetja potrebujejo kredite, Vendar pa to vprašanje lahko razrešimo samo tako, da skušamo uspodbuditi odnose med bankami in podjetji, pa tudi med Evropsko razvojno banko in podjetji. Te odnose je treba okrepiti, tega se zavedam, in tudi deblokirati tista oska grla, ki so tudi v preteklosti povzročala težave če se spomnite, famoznih 30 milijard, ki so bile sprejete oziroma namenjene majhnim in srednjo velikim podjetjem. Ampak potem je prišlo do težav pri prenosu na nacionalne inštitucije in zato je ta denar zamujal tudi na poti do MSP-ju. SME Finance Forum je opozoril ravno na ta problem. To pa so oska grla, ki nastajajo med Evropsko investicijsko banko ter nacionalnimi bankami. In mislim, da bo na naslednjem sestanku predstavljena vrsta predlogov za to, da bi pospešili in izboljšali dostopnost kreditov za MSP-je. Delamo tudi na področju poenostavitve, prav konkretne stvari se dogajajo. Naj omenim par stvari. Uredba RIČ vse jezike Evropske unije je bilo prevedeno to zelo tehnično besedilo in to je bil močen signal za majhna in srednje velika podjetja, ki jim tako ne bo potrebno najemati strokovnjakov za jezike in kemijo. Prav tako smo poskrbeli za vse postopke za registracije. In to so nekatere konkretne stvari, ki se nanašajo tudi na poenostavitev postopkov. Zelo pomemben je akt o majhnih podjetjih. Mi ga še naprej podpiramo in ga izvajamo z vso dolžno resnostjo. Pa tudi tako imenovani fitness jack, ki se nanaša na konkurenčnost. Ta dokument upošteva tudi učinke na konkurenčnost, povezano z zakonodajo, ki trenutno velja. In tudi to besedilo bo pomagalo tudi majhnim in srednjim velikim podjetjem. Zahvaljujem se poslancu Rubiku. Zelo zadovoljen sem, da imamo tudi podporo parlamenta v zvezi z povečanjem financiranja za naslednje obdobje. Ob koncu vam lahko zagotovim samo svojo angažiranost. Tako kot eh, vi vsi, se tudi jaz strinjam z vsem, kar je bilo povedano. Že večkrat sem imel priložnost, da se izrazim na to temo, lahko pa povem, da bodo majhna in srednja velika podjetja moja prioriteta za to, da bi birokratske ovire, dostop do posojil, pa tudi politika podpore MSP-jem, To so tiste stvari, ki morajo zaznamovati delo resornega komisarja do konca tega mandata. Podpora Evropskega parlamenta je zame temeljnega pomena, kajti, kot sem dejal na začetku tega svojega odgovora, se mi zdi, da imamo na tem področju popolno ujemanje pogledov med vami in menoj. Hvala lepa. So the debate on eh, SME finance is closed. We will be, we will take votes. Eh, o tem bomo glasovali v sredo. V sredo ob 12.